Potem gospodu Viktorju Uspaskiču naj bi odpravili imuniteto, tako so me prosili pristojni kolegi iz Litve. V skladu s členom 9 prvim odstavkom